je zelo obsežno delo in komisija se veseli sodelovanja z Evropskim parlamentom. Hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. Kolegice in kolegi, razprave o tej točki je konec, o tem poročilu bomo glasovali jutri. Sedaj pa zadnje poročilo na današnjem zasedanju. To je poročilo gospe Karvaljo izvajanje raziskovalnih okvirnih programov. Besedo dajem kar poročevalki. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Znanost, izobraževanje, inovativnost so temelji za gospodarsko rast in zaposlovanje. Evropa mora več vložiti v znanost, spodbujati prost pretok raziskovalcev, spodbujati bi morali odličnost. Vidimo pa, da je naš svet večpolaren. To velja tudi za znanstveni, tudi drugi sektor. Naprimer, 80 odstotkov raziskovalcev na svetovni ravni dela v državah izven Evropske unije, 69 odstotkov patentov je registriranih izven Evropske unije. Evropa vlaga manj od Japonske, Južne Koreje, ZDA v raziskave in razvoj. Predvsem zaradi tega, ker pri nas iz zasebnega sektorja manj vlagajo v te sektorje. Mislim, da je pri nas raziskovalni sektor preveč razdrobljen, poleg tega mu ne zagotavljamo dovolj finančnih sredstev. Uh, Evropska znanost bi morala biti bolj učinkovita, predvsem pa lahko to dosežemo, če bomo poskrbeli za ustrezna pravila za financiranje. Sem poročevalka za poenostavitev dostopa do finančnih virov za znanost, raziskave in inovacije. Mislim, da je do tega prišlo v pravem trenutku. Trenutno pripravljamo osmi okvirni program in kot poročevalka sem predlagala, da se organizira razpravo na to temo in tudi javno posvetovanje. Več kot 2000 udeležencev je sodelovalo pri tej javni predstavitvi, kar samo kaže na to, da kakšen pomen institucije in državljani dajo temu področju. V poročilu predlagam, da se poenostavijo pregledni postopki financiranja, da se zagotovi večje vrednotenje znanstvene tehnologije in da mora vse skupaj temeljiti na odličnosti. V tem poročilu zahtevam tudi večjo tolerančno mejo pri tveganju, želimo spostaviti tudi večje zaupanje v podjetniški in znanstveni sektor. Vendar je to poročilo samo začetek zagotovo težavnega postopka. Vsa ta priporočila bo sedaj morala upoštevati Evropska komisija. Seveda bo treba zagotoviti tudi politično podporo za ta priporočila. To je naloga Evropskega parlamenta in sveta. Uh, Ta postopek poenostavitve bi lahko kasneje prenesi tudi na druge evropske programe in strukture, tudi na strukturne sklade. Zagotoviti moramo bolj učinkovite, bolj enostavne, bolj pregledne postopke, zahteve in ukrepe. Hvala lepa belgijskemu predsedstvu, komisiji, svetu, vsem tistim, ki so prispevali k javni predstavitvi. Hvala za vse posredovane informacije. Dostop do sredstev je treba poenostaviti. Razviti je treba ustrezno kulturo vrednotenja znanosti, ki bo temeljila na zaupanju. Samo na tak način bosta raz, sektor raziskav in inovativnosti v Evropski uniji pridobila večjo vrednost in Evropa bo kot območje znanosti in raziskav postala bolj privlačna. Hvala. Obregado. Hvala lepa. Več vas je zaprosilo za besedo v okviru postopka. Pritegnite pozornost predsedujočega, besedo pa dajem gospe Figuredo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Predvsem bi rada čestitala poročevalki za upravljeno delo. Poenostavitev izvajanja raziskovalnih in okvirnih programov je zagotovo nekaj, kar nujno potrebujemo kot je povedala že poročevalka, tu gre samo za to, da izpeljemo eno od številnih reform, ki so potrebne za to, da se raziskovalni prostor v Evropi poenostavi. S tem bodo evropske raziskave postale bolj učinkovite in prispevale tudi k družbenemu razvoju. Mi smo upoštevali prvotni predlog komisije, ga še nekoliko razširili, zlasti v tistem delu, ki se nanaša na financiranje in na podajanje konkretnih predlogov, kako stvari poenostaviti. V mislih imamo posamezne registre, mehanizme, izmenjavo kadrov in tako naprej. Komisija bi morala poskrbeti tudi za povračilo stroškov, potem ko se predstavi določen predlog tudi industrijskim partnerjem, malim in srednje velikim podjetjem in drugim bi morali omogočiti, da sodelujajo pri tem delu. Poleg tega pa bi morale tudi univerze in celoten izobraževalen sektor sodelovati pri tem, kaj tega tako bosta znanost in raziskave dobila svojo vrednost. Hvala. Messie, Odi. Gospod Odi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil Mariji za izvrstno opravljeno delo. Hvala lepa Evropski komisiji. Hvala lepa tudi gospe Egerheim Quinn. Prosim, da ji posredujete to zahvalo. Ona je tista, ki je prispevala k sprejemanju tega sporočila. Ozoriti se je treba v prihodnost, vendar je treba z enim pogledom se zazrti tudi v preteklost. Ampak, gospa komisarka, naš raziskovalni inštitut smo močno pogrešali. Danes sicer počnemo vse za to, da se zagotovi boljše upravljanje, da se poveča tolerančna maja pri tveganju. Kot sem že predlagal in kot je bilo tudi sprejeto, vzpostaviti bi morali neodvisnega medijatorja. Ponovno je treba vzpostaviti zaupanje v vse raziskovalne institute, pri tem je treba zagotoviti ustrezen nadzor, tudi evropska finančna sredstva. To bomo zagotovo upoštevali, ko bomo pripravljali novo finančno perspektivo. Želimo si, da bi evropski raziskovalni prostor postal širši in da bi temeljil na zaupanju med državami članicami. Hvala, gospa komisarka. Hvala lepa. Naslednja je gospod Matijas. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Predvsem bi rada čestitela kolegici Grasa Karvaljo za to zelo dobro poročilo. Hvala lepa tudi za način, kako ste se lotili priprave tega poročila. Sodelovali ste strokovnjaki v Evropskem parlamentu in tudi izven Evropskega parlamenta. Sedmi raziskovalni program je najširši in največji, kar obstaja na svetovni ravni na področju raziskav. Poenostavitev, ki jo predlaga Evropska komisija, je zato zagotovo dobrodošla. Tudi Evropski parlament je podal svoj predlog in s tem predlogom še dodatno obogatil predlog komisije. Ni dovolj samo, da stvari poenostavimo. Jasno moramo razlikovati med raziskavami in inovacijami. To je bistvenega pomena. Naš predlog obogati predlog komisije tudi zato, ker želimo, da se razširi območje raziskav in inovacij. Zahtevamo tudi da damo vsem enake možnosti, da zagotovimo ustrezna finančna sredstva, da izberemo model, ki ne bo toliko temeljiv na birokraciji in na birokratskem nadzoru. Priznavamo tudi večji pomen določenih raziskovalnih sektorjev, strinjamo se s tem, da je treba spostaviti ustrezna partnerstva in tudi partnerjem ponuditi dodatne možnosti. Izvajanje tega predloga bo zagotovo prispevalo k vzpostaviti boljših delovnih pogojev za vse znanstvene raziskovalce v Evropski uniji. Sočasno pa bomo znatno izboljšali tudi položaj evropskih raziskav. Tako da eh, se, mislim, da vsi strinjamo s cilji. Hvala. Velik aplaus. Hvala. Gospod Kelly. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropska unija je prav gotovo naredila veliko dobrega dela. Škodijo pa nam zgodbe pretiranega zapletanja, še posebej, če ljudje poskušajo pridobiti finančno sredstvo, potem pa nimajo dostopa do tega, ne glede na to, da se trudijo, več ljudi zaposlijo, s polnim delovnim časom za več mesecev, potem pa jim ne uspe. Veliko zgod sem o tem že slišal. Enako velja za prijave za financiranje v okviru drugih izobraževalnih programov. Če lahko nekaj storimo pod lem, lahko storimo to, da do leta 2020 dosežemo cilj zmanjšanja birokracije do 25 odstotkov. Mislim, da bi morali povečati svoje cilje, da bi bil naš cilj zmanjšanje za 50 odstotkov. To bi bil zelo dober cilj. Veliko dobrega dela smo opravili na tem področju, ampak to vse izničijo slabe zgodbe, ki se pojavijo zaradi pretiranega zapletanja. Poenostavitev je prava pot naprej. Hvala. Hvala, gospod Kelly, gospod, gospa komisarka, vi imate zadnjo besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, tisti, ki ste še tukaj. Naj vam naprej čestitam, gospa Karvaljo, za to zelo obsežno in vseobsegajoče poročilo. Zelo dobro ste predstavili področje raziskav v Evropi, kako pravila lahko koristijo upravičencem in kakšno je upravno breme. Aprila je komisija sprejela sporočilo v zvezi s to temo. Predstavili smo dolg seznam za kratkoročno in dolgoročne možnosti za poenostavitev. Tako se je sprožil, sprožila zelo pomembna interinstitucionalna razprava. Komisija je zelo zahvalna hvaležna parlamentu za to, da je parlament tako prednostno obravnaval to temo. Komisija je zelo hvaležna tudi za to, da v svojem poročilu podpirate večino predlogov komisije, čeprav so tudi vaše zelo zanimivi, enako je storil tudi svet in na podlagi tega obsežnega medinstitucionalnega konsenza se lahko obrnemo k ukrepanju. Zaveseni smo k temu, da dosežemo poenostavitev in Držali se bomo načel za poenostavitev, kakor ste jih vi navedli v svojem poročilu. Poenostavitev, preglednost, odličnost in tako naprej. In kako je povedal gospod Odi, da bi imeli bolj na zaupanju temelječ pristop k raziskavam in okvirnim programom v zvezi s tem. To so naše smernice. Nekateri predlogi v vašem poročilu in v sklepih sveta so takšni, da jih lahko izvedemo že v okviru trenutnega okvira. Komisija išče rešitve, ki jih je mogoče takoj začeti izvajati, zato da bi lahko imeli bolj prožen pristop k predfinanciranju in tudi kar zadeva paušalne vsote pri upravljanju MSP-jev. Zelo resno jemljemo tudi pomisleke v zvezi z nekonsistentnim tolmačenjem pravic različnih služb, ko izvajamo sedmi okvirni program. Intenzivno delamo na tem, da bi zagotovili bolj enotno tolmačenje pravil in izvajanje pravil. Prav tako si bomo še naprej prizadevali za zmanjševanje zamud pri odobravanju štipendij in donacij. Seveda pa je treba upoštevati, da večje spremembe zahtevajo tudi bolj poglobljene reforme. Šele takrat bomo dejansko lahko odstranili nekaj večjih omejitev. Trenutna nadzorna strategija za raziskav, oziroma za izdatke na področju raziskav je bila namenjena temu, da bi zmanjšali možnost napake pod 2 odstotka. Komisija meni, da to veliko stane in da to predstavlja upravno breme, tak, breme tako za upravičence kot tudi za komisijo. Zato bi lahko dovolili večjo stopnjo napak, tako bi lahko optimizirali stroškovno učinkovitost ter uravnotežili potrebo po nadzoru in pol na zaupanju temelječ odnos z raziskovalci. Hvala lepa za vaše poročilo in hvala vsem, ki so pri tem sodelovali. Mislim, da je to polaga zelo dobre temelje za delo naprej. Hvala. Hvala lepa, komisarka. Razprave je konec. O tem poročilu bomo glasovali jutri. Jutri se bomo znova sestali ob devetih, dnevni red za jutri je že objavljen. Vidi, najdete ga lahko na spletnih straneh Evropskega parlamenta. Hvala lepa za vaše sodelovanje, hvala tudi tolmačem.